Eh, za poročilom komisije se skriva skrb, da bo do pozna plačila oziroma neplačilo dolga ogrozilo interese potrošnikov in eh, podjetjem. Zlasti je temu tako, ko eh, organi pregona nimajo nobene druge informacije kot to, ki se nahaja dolžnik in ne nima nobenih informacij glede njegovega premoženja. Pomembno je, da lahko ugotovimo, ali ima dožnik premoženje Evropske unije in da lahko to premoženje tudi uh, zasledujemo. Potrebujemo nove prakse in uh, ukrepe, zato da bi eh, lahko oziroma in med temi ukrepi mora biti tudi izboljšan dostop do registrov. Potem moramo ugotoviti, ali moramo omogočiti tudi boljši dostop do sistemov socialne varnosti in uh, drugih registrov. In na koncu predlog eh, predlaga tudi Evropsko izjavo o premoženju, ki bi obvezala dolžnike, da razkrijo informacije glede svojega premoženja na območju Evropske unije oziroma ki je v pristojnosti eh, sustva Evropske unije. Dožniki bi lahko oziroma upniki bi lahko profitirali skozi poenostavljen postopek, ki bi bil izvajan po celotni Evropski uniji. Potem uh, lahko bi uvedli uredbo, ki bi obvezala dožnika, da razkrije informacije o svojem premoženju. In vse to bi lahko uh, bilo zamjamčeno z začasnimi ukrepi, tako da bi uh, imel upnik možnost izterjati dolg. Uh, potem potrebna je tudi študija. Uh, delovanja posameznih nacionalnih eh, sistemov, naprimer primerjava eh, posameznih pravosodnih sistemov in kako bi lahko izboljšali eh, obstoječe pomankljivosti. Potrebno je tudi izboljšati sodelovanje med državami članicami, to bi lahko imelo pozitiven vpliv. In potrebno je preučiti, kako se bodo predlogi, v kakšnem skladu bodo glede varovanja zasebnih podatkov in človekovih pravic komisija že osvetlila nekatere razlikovanja med posameznimi pravnimi sistemi držav članic in številni naši predlogi skušajo ustvariti več preglednosti in enostavnosti za upnika. Potem bi imeli ustrezno pregled. Eh, preglednost, eh, posodobljen sistem, informacije, ki bi bile na razpolago v enostavnem formatu in ki bi, bil napisan, ki bi bile napisane v dostopnem jeziku. Potem je pomembno, da delujemo skupaj z in ne nadomeščamo nacionalna sodišča. Zakonodaja mora biti omejena samo na čezmejne primere. Izvajanje te zakonodije, zakonodaje bo na ta način učinkovito in proaktivno. Poročilo bo veliko naredilo so, da bi pomagalo majhnim srednjim velikim podjetjem in posameznikom, na ta način bodo lažje uh, premagali ovire, kajti sedaj nimajo virov, ki jih imajo večja podjetja, ki bi lahko izsledila njihove dolžnike. Majhna podjetja so nesorazmerno prizadeta strani dožnikov, ki ne poravnavajo svojih dolgov in to ogroža delovanje enotnega trga. Bistvenega pomena je, da poenostavimo eh, razmere za majhna in srednje velika podjetja v teh težkih časih, eh, saj so pomembno gonilo našega gospodarstva. Zahvaljujem se eh, sekretarjatu našega odbora in zahvaljujem se za podporo, ki so mi jo nudili pri pripravi tega poročila. Zahvaljujem se tudi kolegom iz drugih političnih skupin, ki so podali zelo konstruktivne predloge ključnega pomena za, za, za to zakonodajo je, da je sprejeta kar še da hitro. Pozivam komisijo, da naj deluje v skladu z priporočili Evropskega parlamenta in uh, naš odziv na gospodarsko krizo mora biti osredotečen na ta način, da bomo pomagali majhnim in srednjim velikim podjetjem. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, predsedujoči. Vesel sem, da lahko lahko um, sedaj govorim na temo izvrševanja sodnih oblo, odločb v Evropski uniji, ko gre za preglednost dožnikovega premoženja. Uh, če to ne bo zagotovljeno, bo to lahko ogrozilo prost pretok plačilnih nalog v Evropskih unijah in bo oviralo pravico. Še več, to je ključnega pomena za preživetje majhnih in srednje velikih podjetij v trenutni gospodarski krizi upoštevajoč ta kontekst in če upoštevamo tudi načela sorazmernosti in subsidijarnosti, kaj mora biti potem cilji skupnosti? Evropska unija ima celo vrsto pravnih ukrepov, da lahko zagotovimo dostop do pravice tudi v čezmejnih primerjih in da lahko zagotovimo prosto gibanje civilnih in uh, komercialnih transakcij v Evropski uniji. Eh, v zakonodaji o mm, vzajemni prepoznavi, ki, jo sprejela, eh, ki je bila sprejeta v Evropski uniji, bi bilo lažje izvrševati sodbe v Evropski uniji, če bi lahko imeli natančne informacije o premoženju dolžnika. V povezavi s tem smo sprejeli zakonodajo v marca 2008 in sedaj lahko uh, eh, dozločene podatke dobimo z, z pomočjo spletnih strani. Na ta način smo prevečali preglednost informacij o dožnikovem premoženju in uh, osvetlili ukrepe, ki jih lahko uporabimo v praksi. Zahvaljujem se poročevalki, da je se tako podrobno odzvala na zeleno knjigo. Glavni problem je problem neposlušnih dolžnikov, ki ne poznajo nobenih pomislikov. Prav tako se poročilo osredotoča na pomislike glede zasebnih eh, podatkov in pa eh, podatke o zasebnem eh, kapitalu posameznikov. Prav tako si želimo ščititi temeljne soboščine in zasebnost posameznikov. Osredotočamo se tudi na delo odvetnikov, ki delajo v tuji državah članica, zato da bi pomagali upnikom, ki so prizadeti. To bo še naprej prednostna naloga komisije v prihodnem štokholmskem programu o, za obdobje 2010 do 2014. Komisija bo to predstavljala junija, e, ni pa še vzpostavila um, ustreznih zakonodajnih predlogov, ki bi sledili tej zeleni knjigi. V luči prvih posvetov je komisija mnenja, da je ta predlog, torej da bi imeli um, seznam ukrepov, da bi olajšali dostop do registrov, da bi izboljšali sodelovanje med organi pregona in da bi imeli tudi ustrezne izjave o dožnikovem premoženju. Vse to deluje v smeri, da doseganja naših ciljev in vse. In seveda bo komisija pozorno spremljala tudi resolucijo parlamenta o vprašanjih, ki so vključene v tem poročilu. Hvala lepa. Na dnevnem redu imamo zdaj kratko predstavitev poročila gospod Mary McGuinness o odločitvah odbora za peticije v letu 2008. Besedo ima poročevalka 4 minute